gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Zelo sem zadovoljna, da lahko sodelujem v razpravi o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Zelo se veselim že vašega stališča in razprave. Mirovni proces je nujen in zelo pomemben. Kot smo rekli, v Evropskem parlamentu danes. Vidimo zelo velike premike in korenite spremembe mm, v regiji na severnem delu Afrike, v Tuniziji, v Egiptu. Videli smo tudi spremembe v Jemnu, v Bahrajnu in tako dalje. Veliko jih je reklo, da sedaj ni pravi trenutek, da se ozdočamo na mirovni proces med Izraelom in Palestino, vendar pa mislim, da drži ravno nasprotno. V tem trenutku je še toliko bolj pomembno, da se končno zaključi ta konflikt, zato da zagotovimo mirno in stabilno regijo. To sem povedala tudi na mojem obisku v regiji januarja in februarja, tako sem povedala tudi pri pogovorih s predsednikom Abbasom in s predsednikom Netanjahom. Netanjahujem. To je nujno za večjo varnost obeh strani. Vem, da Evropska unija lahko tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Svet za zunanje zadeve je zelo jasno izrazil svoje stališče v zaključkih sveta decembra. Edina možna, oziroma možna rešitev je mirovni proces. Če želimo resnično doseči mir, je treba najti rešitev za Jeruzalem kot prestolnico obeh držav, palestinsko državo, ki bo demokratična in delojoča država, ki bo sobivala z Izraelom v miru in v varnosti. Naselja Izraela so nezakonita, tukaj stališče jasno in ogrožajo mirno rešitev za dve državi. 5. februarja sem bila v Minhnu in Evropska unija je tam želela okrepiti delo kvarteta. Mislim, da nam je uspelo. Skupaj z našimi partnerji OZN, ZDA in Rusije smo se dogovorili o zelo veliko poteznem načrtu in kaži potu. Naš odposlanik veleposlanic se je srečal s Helgom Šmitom, generalnim, torej namestnikom eh, generalnega sekretarja IAS, da se pogovorita o pogajanjih. Jutri pa se bo kvartet prvič sestav s pogajalci Izraela. Naši odposlanci pripravljajo nov sestanek, kjer se bomo srečali z državno sekretarko Clintonom, Banki Munom in pa predsednikom Lavrovom. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija prispeva za Palestino in načrt dveh držav, da poskrbimo za politično in finančno izvajanje. S tem v zvezi smo že sprejeli paket 100 milijonov evrov od 300 milijonov evrov, ki smo jih za to namenili za leto 2011. Želimo okrepiti zmogljivost Palestine za to, da ustanovijo svojo državo. To delo je ključnega pomena za to, da se vzpostavi prihodna država Palestina in da najdemo rešitev dveh držav. Kot veste, sem dvakrat obiskala Gazo ko sem se srečala s poslovneži, s predstavniki civilne družne, eh, družbe in otroci, smo pripravili svežen za podporo, za infrastrukturo, za urjenje, za šolanje. In to je še posebej pomembno zato, da omogočimo izvoz in, in uvoz za gospodarsko oživljanje gaze. Zato imajo prebivalci Gaze zelo dobro priložnost, da razvijajo svoje gospodarstvo, da zagotovijo delovna mesta zase in za svoje otroke. Še posebej pozivam k izpustu gospoda Šalita. Pogovarjali se bomo tudi na konferenci donatorjev junija. S tem v zvezi veste, da je prišlo do izmenjave mnen na svetu asociacije 2. februarja, kjer smo razpravljali o mirovnem procesu na Bližnem shodu skupaj z drugimi vprašanji in pa tudi glede sprememb v regiji. Razprave so vključevale dvostranske odnose in to, kako lahko zagotovimo boljše sodelovanje znotraj nad akcijskega načrta in kako lahko dosežemo zadovoljivo rešitev. Pozdravljam tudi pripravljenost Izraelcev, da se srečajo z odposlanci kvarteta. Pozivam Izrael, da storijo korake naprej k boljši, boljšim rešitvam in boljšim rezultatom. Mislim, da je to v interesu obeh ljudstv v tej regiji. Verjamem tudi, da lahko predsednik eh, vlade Netanjahu veliko prispeva k temu, da bi bil izid pozitiven. Veselim se že vaših mnen in prispevkov, gospe in gospodje poslanci. Mislim pa, da se vsi želimo, da bi bil konflikt končno končan in da najdemo rešitev za obe strani, zato da zagotovimo stabilnost Izraela, Palestine in pa da okrepimo stabilnost in varnost v tej regiji. Zato upam in pozivam vse, da to čimprej dosežemo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Ashton. Sedaj bomo imeli sklop govornikov v imenu bližnjih skupin. Prvi gospod Salafranka v imenu EPP. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Gospe in gospodje, imate prav, gospa Ashton, ko pravite, da je situacija v sredozemlju tista, ki je pritegnila našo pozornost zemljevnega procesa na Bližnem vzhodu. Že 30 let poteka ta proces in zgleda, da sedaj stagnira. V tem kontekstu se odvija veliko različnih dejavnosti, to odraža tudi vaš obisk in pa stanje v tej regiji. V zvezi z vašim obiskom bi vam rad zastavil vprašanje, da slišimo vaše mnenje. Danes do povdne smo razpravljali o težavah ki so nastali v stvarnostnem svetu, zato da bi lahko kot rešitev premislili o zaprtju zračnega prostora v Libiji. Zanima me, kako lahko to vpliva na mirovni proces in na verodostojnost glede veta zato, da bi obsodili izraelske naselbine v, na palestinskem ozemlju in kako lahko ta neodločitev vpliva na verodostojnost administracije predsednika Obame, zato da dosežemo kontinuiteto v tem procesu. Kako vi ocenujete dejanje palestinske nacionalne oblasti in negativni odziv Hamasa, da gre na volitve? Kako vi ocenjujete delovanje vodje pogajanj glede na dokumente, ki jih je objavil Wikileaks o delovanju palestinskih oblasti in kako lahko ta otok informacij vpliva na mirovni proces med Izraelom in Palestino. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. I think we have, we have blue card. Mislim, da imamo model karton gospoda Karlakija. Je tako? Are you willing to accept? Gospod Salafranka, sprejmite modri karton. Microphone, please. For Mrs. Ashton, it was a question to Mrs. Ashton. Gre za vprašanje gospej Ashtonovi, vendar pa me niste opazili in ste takoj dali besedo predstavnikom bližnjih skupin. Torej, vam bom dal beseda v sklopu Catch the Eye. Prosim, gospod predsedujoči, poglejte kdaj tudi na to stran dvorane, če ne je nemogoče pritegniti vašo pozornost. Pet minut sem držal modri karton v zrak. Torej, modri karton lahko uporabite pri prispevkih poslancev, ne ko gre za predstavnike komisije ali sveta. Potem bom dal besedo vam, ko bomo imeli sklop. Pritegnite pozornost. Eh, Hvala lepa, gospa Ešton. Ves dan smo že govorili o tem, kakšno upanje se dviga po arabskih revolucijah, kako se odpira pot za demokracijo, da to v bistvu vzbuja upanje mnogih in pravzaprav je pravica do tega, da se svobodno živi nekaj univerzalnega in mora biti tudi univerzalno priznana. Res je, da to velja tudi za palestince. In glede tega, o čemer govorimo, se sedaj v Gazi dogaja, da mladi na obeh straneh ne vidijo več nobene perspektive, nimajo nikakršnih možnosti ne za gibanje, ne za izobraževanje, niti dostopanje do dela, kaj šele do zdravstvenih storitev. Mi lahko rečem, da delimo te splošne občutke, ampak vendarle se sprašujem in nikakor ne razumem te logike, ki sledi Evropska unija pri svojih pridružitvenih sporazumih. Veliko krat sem prebrala ta besedila in sprašujem se, medtem ko je Evropska unija proti kršitvam človekovih pravic in mednarodnega prava, istočasno proti brez kakršnih koli jamstev, sprejemamo določene ukrepe pomoči v kmetijstvu, pri ribištvu, glede varstva okolja, eh, prometa, sodelovanja v vesolskih projektih in tako naprej, pri zdravstvenih raziskavah, skratka, ne da bi nam z druge strani nudili karkoli. In sedaj spet v kvartetu ste povabili Izraelce, spet se niso držali svojih obljub in nič ne rečem, tudi vi, gospa Ešton, ste podali kritična mnenja, poznam vaša stališča, ampak eh, tisto, kar vas želim vprašati, je, ali imamo danes še sploh kakršnekoli pravice, da se odločno upremo vsem vrstam Eh, pritiskov in da ne izvajamo samo političnih pritiskov, medtem ko po drugi strani ponujamo oblike finančne pomoči, pri tem, ko se človekove pravice stalno kršijo. Mislim, da tako ne smemo delovati. In ravno zaradi tega smo imeli arabsko revolucijo v tem času. Hvala lepa, to je bila Veronika de Kajzer. Sedaj pa gospa v Itenburgu v imenu liberalov in demokratov. Gospod predsedojoči, gospa visoka predstavnica v imenu moje skupine bi rada začela s tem, da lahko rečem, da se močno strinjamo z vašo predstavitvijo, tudi z zastavljenimi cili, ki ste jih predstavili v zvezi s prizadevanji za ponovno oživitev uh, zastalega mirovnega procesa. Pripričala sem tudi sama, ko ste tudi vi povedali, da je ta proces res zastav in da je potrebno doseči ponovno nekaj napredka. Prejšnji teden je Evropski parlament imel čast gostiti izraelskega namestnika, ministra za zunanje zadeve. Prišel je povedati svoje stališče in pozval nas je po eni strani, naj se ne osredotočamo samo na tisto, kaj se dogaja na palestinskem zasedenem ozemlju, temveč naj pogledamo predvsem na to, kaj bi lahko skupaj storili Izrael in Evropska unija na tem področju. Morda bi bilo za nas lažje to storiti, če bi imeli nekaj resnih pokazateljev, da je Izrael resnično pripravljen ponovno prinesti nekaj dinamike v ta mirovna prizadevanja. Vendar si ne morem pomagati, da ne bi imela vtisa, da eh, Izrael meni, da je uh, pojav revoluciji na tem območju v bistvu Izraelu dal še nekaj več prostora za dihanje in za manevriranje. In če se bomo obnašali Tako kot smo se doslej, bo to lahko huda politična napaka in Izrael bo lahko izkoristil sedanje dogodke, tako da bo pospešil dogodke sebi v prid, mi pa si moramo prizadevati za sklenitev mirovnih procesov v čim krajšem času. Sedaj pa še v imenu zelenih. Gospa Avken. Lepša hvala za vaš govor, gospa Ashton, vendar pa sem razočarana zaradi tega, ker je, je ravno sedaj ta mirovni proces toliko bolj pomemben, zakaj nismo slišali nič o priznavanju napredka strani Palestine že veliko časa govorimo o tem in vemo, da vse to zahteva svoj čas, da to prihaja že od daleč nazaj. Sedaj pa je čas, da mi v Evropski uniji delamo za to, da se čim več doseže. Veliko zelo smo ponosni, ko vidimo, da se lahko zedinimo in da imamo skupno stališče, ko gremo v varnostni svet dosegli smo zelo veliko čudovitih stvari, resolucije in tako dalje. Kaj pa se dogaja v praksi? Ko moramo preiti od besed dejanjem, je stvar drugačna. To je dejala tudi gospa De Keizer. Evropska unija je sprejela odnose z Izraelom in se želimo izogniti konfliktu v Evropskem parlamentu. Sedaj pa imamo naselja Izraela na ozemlju Palestine in ta še rastejo. Kaj pa Gaza? Nihče ne govori o tem. Govorite o Harišalomu, vendar pa je treba govoriti o vseh teh prehodih, kajti to zahteva veliko finančnih sredstev. Mi vse to plačujemo, kaj pa se potem zgodi? Kaj, ko lahko. Sploh mislimo, kako bo služil ta denar, če ne bo prišlo do ustanovitve države. Evropska unija bi morala v tem zgodovinskem trenutku poskrbeti za to, da položimo karte na mizo in da zahtevamo, da se ukrepa za to, da se začne z dogajanjem na terenu v praksi, za to, da lahko podpremo vsta nov razvoj dogodkov. Seveda je to zelo pomembno, vendar pa za finančna sredstva potrebujemo tudi politično voljo in denar. V imenu konzervativcev in reformistov. Hvala lepa, gospod predsedujoči, pozdravljena gospa Ešton. Zelo sem zaskrbljen zaradi dogodkov v Iraku, tudi zaradi zadnjih nemirov, kjer so sodelovali v glavne mladi ljudje brez služb, brez občutka varnosti, prihajalo do številnih ubojev, smrtnih žrtev, upori so bili krvavo zatrti, mnogi so bili ranjeni vendar se moramo vprašati tudi, kaj je bilo s tem, ko je stranka ali rakija zmagala na volitvah v marcu, kaj se bo zgodilo, ali se bodo umaknili iz koalicije, zato ker je predsednik vlade eh, pozabil držati obljube, ki jih je dal na začetku. In potem, če bomo imeli neko novo sektaško vlado, se bomo vprašali, kako se bo to vodilo v družbi med Akimom in Al-Sadrom in spet bomo imeli nestabilno situacijo že znotraj same stranke, ki je sicer zmagala na volitvah, vendar nima več istega vpliva v vladi. To so stvari, ki bi se jih morali spraševati. Hvala lepa, sedaj pa gospod Teanta Filides v imenu Gue za minuto in pol. Ja, budis omilije spehu. Najlepša hvala predsedujoči, ko sem prisluhnil različnim govorom danes, bi rad povedal nekaj o stališču Evropske unije, o zadnjih dogodkih v arabskem svetu. Namreč to je eh, stališče, ki zamenjuje pojma stabilnosti in stagnacije. In vendar to prizadeva številne ljudi, ki so hoteli doseči pravico in svobodo za vse. Evropska unija bi se morala odzvati pravilno. To smo storili v primeru Palestine. Pa vendarle v vseh arabskih spopadih Evropska unija ni poslala v svet pravega sporočila, čeprav eh, smo v zadnjih letih pomagali tudi Sankja Bas, eh, ministru Alfajatu in tako naprej. Evropska unija si mora prizadevati, da bo tudi v septembru gospod Fajat lahko prišel zastopati Palestino v Združene narode. Upam, da se bo kaj zgodilo in ko bo prišlo do te konkrete priložnosti, da bo Evropska unija rekla da in da bo odigrala pomembno vlogo tudi v drugih državah v regiji. Mislim, da imajo ti ljudje potrebo potem, da jih Evropska unija podpre z vso močjo, ki jo lahko ima in mislim, da tudi res moramo podpreti ljudi, ki si prizadevajo za spremembo v sistemih. Lahko jim pomagamo na več načinov, gospodarsko, tudi z izmenjavo strokovnjakov, lahko oblikujemo skupne programe za razvoj regije in tako lahko Evropska unija doseže cilje, ki si jih je zastavila v smislu poštene sosedske politike. Belder, on... Naslednji govornik je gospod Belder v imenu Evrope svobode in demokracije. Eh, Hvala lepa, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Mojca. Eh, želim se odzreti na dve zadevi, ki ste jih povedali. Podpiram to, kar ste rekli. Prejšnji teden eh, sem imel možnost na dolgo in široko pogovarjati se s predstavniki izraelske vlade in tudi kneseta izraelskega parlamenta. Seveda, je treba ljudem, s katerimi se pogovarjate, tudi zaupati, ker oni govorijo tudi o neposrednih pogovorih s palestinskimi oblastmi. Sam bi rad videl, da bi zagotovili, da do teh neposrednih pogovorov tudi pride, ker je to zelo pomembno za mirovna prizadevanja, da imamo ob isti mizi predstavniki obeh sprtih strani. In če ljudje prosijo za odgovoren pristop za odgovorno vlado je sedaj pravi čas, da dosežemo koristne preboje. Sicer ne omenjamo niti eh, žalostne osode Gileta Šalida, ki je že dolgo v zaporu. Prejšnji teden sem govoril z njegovim očetom, ki se je spraševal, ali bo Evropski parlament sploh storil kaj, ali sploh še vzdržuje pritisk In mislim, da bi se morali o tem pogovoriti in storiti kaj. Naslednji govornik bi moral biti gospod Vandersteb, ker ga ne vidim, bomo šli kar naprej na gospoda Peteringa. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Arabski svet doživlja korenite spremembe. Ljudje se zauzemajo za svoje vrednote, želijo si svobode in demokracije, tako kot mi. Torej, naša politična in moralna obveza je, da se potrudimo za to, da čim bolj podpremo prebivalce v tej regiji. Bil sem v Kajru prejšnji teden na trgu Tahrir, kjer sem se sedal z mladimi, videl sem optimizem, pogum in odločnost mladih v Kajru in veliko tis je to naredilo name. Egipt in druge arabske države imajo sedaj pravo priložnost za demokratični razvoj in to je tudi dobra priložnost za Izrael da ne bo edina zraven Libanona ostala edina demokratična država na Bližnjem vzhodu. Torej, spremembe v arabskem svetu moramo praviti za priložnost za mir med Palestino in Izraelom. Torej, praviti moramo vse, kar ovira ta mir. Gradnja naselbin v Izraela je provokacija za Palestino in rakete Hamasa so provokativne za Izrael. Torej, s tem je treba končati. Mir med Palestino in Izraelom je mogoč. Dve državi, ki bi živeli in v sožitju in miru. Sedaj je pravi trenutek za pogum in odločnost. Sedaj je trenutek za mir na Bližnem vzhodu in sedaj je pravi trenutek za demokracijo v arabskem svetu. Und jetzt ist die Zeit, das Wort dem Herrn Svoboda zu geben. Bitte. Sedaj pa je pravi trenutek za to, da dobi besedo gospod Sobo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bodimo odkriti. Ne moremo govoriti o vojni in o miru v arabskem svetu. Videli smo režime, ki so zatirali ljudi in prebivalce, ki so podpisali določen pakt z Izraelom. In Ta, kot vidimo, se hitro lahko stvari spremenijo in veseli smo, da se Izrael ni vmešaval v dogodke v arabskem svetu. Sedaj pa je pravi trenutek, da Izrael poseže in da zagotovi mir, da mir ne bo torej pogojen z določenim diktatorjem, ampak bo demokratičen. Torej, odpraviti moramo ovire. In eh, kot je že eh, povedal predstavnik Izraela, ne gre za to, da odzivamo ozemlje Izraela, ustaviti moramo gradnjo na selbin in američani ne okrepajo in očitno niso resnično zainteresirani za mirovni proces. Sedaj še volitve. Volitve moramo priznati. Volitve so demokratični korak in to je treba priznati. Torej, ne gre za to, da moramo priznati vsakošno koli politiko, ki bi prišla iz teh volitev. Vendar pa prosim, da se ne odločamo, kdo je dober ali slab zmagovalec, ampak da priznavamo demokratične razvoje. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo, da da boste vi poskrbeli za to, da se bo vrnil gospod Šalit, da bomo resnično lahko dosegli odkrit pogovor. Zato upam, da bomo kmalo rešili oba problema, da bo kmalo lahko nastal resnično konzervativen pogovor o milovnem procesu na Bližnem shodu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lambsdorff. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Kontrast je očiniten, očiten demokratične spremembe v arabskem svetu in e v Libiji, v Tuniziji, v Egiptu o tem razpravljamo, istočasno pa je zaostalo mirovni proces na Bližnem shodu. Zato moramo tukaj jasno reči, da je treba dati zagon na bližnjem vzhodu in da bi, mm, nismo pa še dovolj odločno delovali, treba biti tudi malce kritičen. Ni, ne gre za to, da bi Izrael bil skeptičen glede arabskega sveta, gre za to, da spremembe še niso končane če bo prišlo do demokratičnih sprememb, potem je to resnično dobra priložnost, ko sta povedala gospod Petr in gospod Svoboda, da bo prišlo do demokratičnih sprememb in do novega mirovnega procesa med Izraelom in Palestino. Videli smo proteste, videli smo upor v arabskem svetu, to je prišlo tudi, eh, do tega prišlo tudi v Gazi zaradi izraelskih naselbin. torej tega, teh demokratičnih sprememb pa še nismo uvideli v Gazi. Gospa Nilsen je naslednja govornica. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Vidim neko čudno tendenco v Evropski uniji kljub deklaracijam, ki kritizirajo izraelske kršitve človekovih pravic, še vedno države članice delajo v smeri krepitve gospodarskih in političnih odnosov z Izraelom brez postavljanja kakršnih koli pogojev. In potem gre tudi za vprašanje eh, pridružitvenega sporazuma z Izraelom, kjer eh, gradimo sodelovanje tudi na tehničnem področju, dostopanju do javnih naročil, na področju konkurenčnosti, dostopanja do evropskih agencij kot je Europol in podobno. 31. januarja je komisija pooblastila prenos osebnih podatkov državljanov Evropske unije v Izrael zaradi tega, ker je prišlo do določenih sumov, da je nekdo poskušal eh, zagrešiti umor v Dubaju z zlorabo evropskih dokumentov, dokumentov Evropske unije. Potem je tu še sodelovanje med univerzami in eh, podjetji in več kot 500 milijonov evrov je bilo različnih eh, subvencij namenjenih in namenjenih bo še nadalje. Potem je tu še vprašanje brezpilotnih letal, ki so se uporabljala v Gazi in podobno. In vendarle je Evropska unija tudi pozdravila nove ukrepe eh, gospoda Netanjahuja. Ali vi menite, gospa visoka predstavnica, da lahko istočasno organiziramo take oblike pomoči in krepimo odnose med tem, ko ne omogočajo prehoda prebivalcem eh, Gaze in Palestine in ne moremo istočasno govoriti o prizadevanjih za nadgradnjo prestolnice Jeruzalema, dokler ne rečemo drugih vprašanj. Prosim, da pošljete tudi sporočilo upanja vsem ženskam, ki so včeraj protestirale in so veliko pričakovale od Evropske unije. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod L. Jarik. Hvala gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Arabska revolucija se je v bistvu pridružila prizadevanjem palestinskega naroda. Palestinski narod se pravzaprav bori proti zunanji moči, ki jih stalno zatira, kolonizira, zapira in krade zemljo izpod njihovih hiš. In tu seveda govorim o Gazi, tu je veliko ljudi, celi milijoni, ki so kar naprej v begunskih taboriščih. Slišala sem, slišal sem vaša mnenja, gospa visoka predstavnica, ampak Evropska unija mora biti odločnejša in aktivnejša. Arabska ljudstva nas gledajo, vse se mora spremeniti, vse se mora spremeniti tudi glede odnosov do Izraela, moramo vzpostaviti mednarodno vladavino prava in zato moramo tudi postaviti pod vprašaj določene korake na sklepanju pridružitvenih sporazumov. Moram vas vprašati, kaj nameravate storiti, da boste osvobodili Salaburija, mladega palestinca, ki je v izraelskih zaporih. Končno, gospa visoka predstavnica, oblikujte neko nek politični akt, neko dejanje, ki bo imelo veliko moč, ki bo kazalo, da Evropska unija priznava palestinsko druž, državo z Jeruzalemom kot prestolnico. Najlepša hvala. Naš naslednji govornik je gospod Provera. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija eh, močno financira z več kot eno milijardo palestinske oblasti, vendar je kritična vloga Evropske unije v mirovnem procesu le obrobnega pomena. Zaradi tega imamo sicer možnost, da eh, pozivamo k povratku k pogajalskim mizam, vendar moramo biti v svojih sporočilih jasni problem miroljubnega sobivanja je nekaj, kar se ne rešuje z enostranskim priznavanjem palestinske države. Sama izjava o neodvisnosti ni zadostna, zato moramo popolnoma razjasniti zadeve, ki ovirajo ponovno nadaljevanje pogajanj, eh, še zlasti vprašanje beguncov in podobno. Na obeh straneh je treba uveljavljati naš vpliv in preprečevati delovanje skrajnežev. Hvala lepa, sedaj dajem besedo gospod Dod za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Močni vetrovi so zapihali po arabskem svetu in terjajo demokratizacijo in nihče ne more odrekati te pravice ljudem, ki živijo v Egiptu, Tuniziji in tudi v Libiji. Strinjam se lahko z visoko predstavnico, da ti dogodki, ki niso samo neke vrste motne, so tako resni, da zahtevajo našo pozornost in osredotočenje na mirovne procese. Zato je tudi povsem jasno, da je Izrael vedno bolj živčen in zaskrbljen. V tej situaciji moramo razmisliti o tem, kako bi najbolje lahko prispevali k mirovnem procesu in tudi k stabilnosti v regiji. Treba je seveda pripoznati potrebo Izraela po varnosti in po eh, korektnih odnosih s sosednjimi državami in to so temelji, na katerih lahko počivajo prihodna prizadevanja. Mi smo popolnoma mirno sprejeli odločitev, da zapravljamo milijardo in pol evrov letno v tej regiji, vendar ne vidim, kakšne so koristi od tega. Če vidimo, da v Egiptu na desetine tisočev ljudi nima eh, zaposlitve in eh, nimajo nobenega dostopa do socialne varnosti, predsedoče je prekinil govornico. Gospod eh, Milan Mon je na vrsti hvala lepa torej vsi se zavzemamo za to da bi zaključili pogajanja med Izraelom in Palestino in da bi dosegli mir vendar pa perspektiva ni najboljša imamo še šest mesecev časa in še vedno obstaja blogada zaradi naselbin na palestinskem ozemlju mislim da s tem ne bo prišlo do pozitivnega premika za Izrael. Vedno bolj težko bomo našli v Palestini zmerne voditelje, ki bodo pripravljeni na mirovni proces, kar ni dobro za Izrael. Če bo Izrael nadaljeval s svojimi naseljami, bo težko doseči delujočo palestinsko državo. Gospa Ashton, strinjam se z vami glede tega, da mirovni proces ne sme biti oviran zaradi političnih dogodkov v tej regiji. Če bo resnično prišlo do premika v demokratični smer, da bo ljudstvo uslišano, bo ozračje za Izrael še manj primerno. Torej se bo Izrael moral soočiti z še večjo izolacijo strani sosednjih arabskih držav. Zato je za vse nas dobro, da čim prej poiščemo rešitev. Zato se zauzemam za to, da bi Evropska unija prispevala k oživljanju mirovnega procesa v sodelovanju z ZDA in z eh, drugimi partnerji v kvartetu. Bi lahko povedali kaj več v, tem, v zvezi s tem, kaj ste se dogovorili februarja v Minhnu? Thank you very much. Gospod Derosa, hvala lepa, gospod predsedujoči. Trenutno stanje v regiji je tako polno, eh, polno tvegan, pa tudi polno upanja. In eh, lahko eh, tudi zavrniti moramo rasistični stereotip in gledati na, na njih kot na grožnjo. In v Gazi, na primer, smo slišali ganljivo zgodbo o dečku, ki je prinesel v šolo vsakokrat vse igračke, kajti ni niti vedel, ali bo eh, potem, ko bo šel nazaj domov, še našel tam svoj eh, dom. In eh, tako v Gazi kot na zahodnem, zahodnem bregu želijo varnost in želijo, da se prekine zgradnjo naselbin. In eh, predsednik Netanjahu je zavrnil, zavrnil vse pozive k prenehanju graditev, enostavno preneha, prene, prenehati graditi te naselbine. In eh, zato je potrebno sprožiti resna pogajanja glede tega in po, eh, pozivam gospod Ashton, da se spet pozove izraelsko vlado, da, da se nadaljuje s temi temi pogovori. Predsedujoči prekinja govornika. Zato, da bi miroljubno vodili palestince k eh, državi, saj ne vemo, kakšne, posledice, kakšne bi lahko bile posledice, če tega ne storimo zelo hitro. Gospod Davis ima besedo. Ne, prav gotovo ni večjega prijatelja. Eh, prijatelja eh, Izraela kot, eh, kot Nemčija in vendarle eh, zato je prav neverjetno, ko je <clears throat> kanclerka Merklova pravzaprav zakričala na Netanjahonja zahtevajoč pogovore. Zato je še težje pravzaprav priti do rešitve dveh držav. In tu je izjava iz prejšnjega meseca, ki se nanaša na pridružitveni sporazum. Šest stranit obsojanja kršitev človekovih pravic, nelegalnosti in kršitev so strani Izraela. Izraela. In eh, tu pa se govori v povzetku o tesnejšem sodelovanju. Kaj, zakaj, zakaj pa sploh gre? Gre za dvojna merila. E, in, eh, Izrael enostavno misli in eh, nas vidi kot šipke, dokler ne bomo začeli uporabljati takih besed, na katere Izrael ni eh, navajen. Hvala lepa, gospod Davis. Gospod Campbell, manj ima besedo. Gospod predsedujoči, medtem ko dobre Libice eh, Gaddafi bombardira, pa se na drugi strani govori o uveljavljenju spoštovanja, za, eh, spoštovanja humanitarnega prava, naprimer. In eh, tu se zahteva še več sredstev, poleg treh milijard, eh, ki naj bi jih zuna, služba za zunanje delovanje dobila in eh, gre za pravo nezasitnost eh, z vidika sredstev, ki jih potrebujejo agencijo in eh, ob upoštevanju tega, kar uplačujemo Evropsko unijo. In pozivam Davida Camerona, da da vsaj e, predvidi minimalno e, število e, teh, teh avionov in mislim, da moramo ravnati enako. Hvala lepa, gospod Preda bo naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel nekaj reči o, o skeptikih in pesimistih, ki pravijo, da eh, po uporu v sredozemlju, da bo kolateralna žrtev tega mir na Bližnem vzhodu. In lahko se zgodi, da bo ta proces celo izterjen, poleg tega, da je zastav hoč, potrebujemo tudi pravo vodstvo v Evropi, zato da bomo lahko zagotovili, da, se, da bomo lahko spoštovali tudi roke. Čestitam visoki predstavnici za njeno eh, zavezanost in za njene prizadevanja v preteklih, v preteklih mesecih, zato da bi prišlo do napredka pri doseganju miru na Bližnem vzhodu. In potrebno je predvideti eh, tudi prvi korak, ki je sprava med obema stranima, na drugi strani pa je potrebno upoštevati ta sredozemski kontekst v smislu nove spodbude eh, k tega procesa ne more pa priti do revidiranja eh, prejšnjega eh, sporazuma. Rego. Gospod Sasoli ima besedo. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. In eh, sredozemlje se je spet znašlo na vrhu evropske agende in v sosedsko politiko z Magrebom, z Bližnjim vzhodom nismo investirali eh, prav tako tudi ne v skupni pristop k migracijam in podobno. In eh, gre za mirovni proces, proces ki, na nek, ki je na nek način eh, razpadal potreben je nov zagon pogajanj in sicer na podlagi takih predlogov, glede katerih eh, sta, eh, se je eh, parlament in druge institucije dogovorili. Potrebno je tudi skušati povezati tako mir kot varnost, pomagati Izraelu, zato da bo popustil njegov pritisk na to območje. Nihče ni, ve, nihče ni varen pred vetrom sprememb, eh, ki eh, je sedaj v tem območju. In zlasti narediti vse, da ne, bodo, da, da ne bo pote, eh, poteptano upanje Izraelcev in palestincev za mir na Bližnem vzhodu. Hvala lepa. Hvala, gospa Desarnes. Vse se spreminja z eh, dogodki, ki se odvijajo v magrebskem področju, eh, najprej v Tuniziji, v Egiptu in eh, druge. In na vse to potrebno je tudi reči, da je vse to potrebno videti bolj kot eno bed, kot pa grožnjo za mir na Bližnem vzhodu. Danes Izraelci, se Izraelci in Palestinci soočajo z realnostjo, svet okrog njih se premika in se spreminja. In zato je potrebno resnično spodbuditi dialog, odpreti prava pogajanja in eh, mirovni proces, zato da bi prišlo do trajnostnega procesa dveh. Eh, dveh držav, ki bosta sobivali v sožitju. Koreper ni več eh, eh, vključen v ta proces, zato, bi, zato sva mu naprej, gospa visoka predstavnica, zahvaljujem za pojasnilo s tem v zvezi. Hvala lepa. Višek, prošaj, Gospod Lisek ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Kot europoslanec eh, sem imel v preteklih mesecih že priložnost obiskati bližnji vzhod države na eh, bližnjem vzhodu, srednjem vzhodu, palestinsko upravo, Izrael in. Eden eh, od voditeljev eh, mi je rekel, posredujte evropskim voditeljem eh, našo željo, da bolj sodelujejo in da se bolj vključijo v ta proces. Zato, da bi resnično lahko vse to pripeljalo do političnega uspeha. In eh, to sem vam želel posredovati, gospa visoka predstavnica. Skratka, vsi so govorili o tem, da naj bi se Evropska unija bolj vključila v ta prizadevanja. Uh, In naše sodelovanje pa mora upoštevati tudi sodelovanje s partnerji, kot so ZDA, naprimer, že zaradi strateških odnosov med Izraelom in ZDA. In gospa visoka predstavnica, izkoristiti bi morali vsako priložnost, ki se eh, za to ponuja v sami Evropski uniji prišlo je do sestanka med in Izrael, eh, polsko in izraelsko vlado in sicer je šlo za medvladna posvetovanja. To se je zgodilo prvič, eh, naš minister je šel v, v Izrael in take priložnosti je potrebno izkoristiti. Pasko is... Gospod Pasko. Gospod Pasko. Question... To vprašanje je še bolj zapleteno, kot je že bilo. Jasno, najlažje bi bilo, najvarnejše bi bilo enostavno čakati, kaj se bo zgodilo. Hamas eh, eh, s podporo Irana eh, na Zahodnem bregu ali pa spet neka druga situacija, ki je verjetno manj verjetna. In eh, zaradi vseh teh pretresov lahko pride tudi do razpada mirovnega procesa. Zdi se, da, naprimer, da sta v Izraelu dve struji, ena, ki se zauzema za nadaljevanje procesa, eh, druga pa, ki se zauzema bolj enostavno za čakanje. Eh, vendar z vizijo lahko pomagamo, da se vse usmeri v pravo smer, pa če se nam zdi še tako iluzorno. Hvala. Kjo? Sedaj dajem besedo gospe Gjanakuju. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, strinjam se s pripombami visoke predstavnice. Dejansko je prišel čas, da pride do vsebinskega posega v to situacijo, zato da eh, se pogajanja začno v, ali pa nadaljujejo na Bližnem vzhodu. Zlasti spričo dogodkov v Severni Afriki in eh, situacija med palestinci in eh, Izraelom, ki je služila za alibi, alibi tako za terorizem, kot tudi za pritiske eh, oziroma napetosti, ki obstajajo vse posod po svetu, zlasti v muslimanskih skupnostih. Vi morate ukrepati, gospa visoka predstavnica. To bo tudi eh, preizkus za Evropo, zato da ugotovimo, ali znamo učinkovito, eh, učinkovito intervenirati, eh, odigrati svojo ulogo. Ponuje, ponuditi moramo prav gotovo gospodarsko pomoč, hkrati pa še naprej nadaljevati s tisto, ki smo jo že zagotovili. Tu je tudi ogromno vprašanje, ki se nanaša na krepitev institucionalnega na institucional, oziroma na krepitev institucij. Poteka eh, delo s, eh, s eh, strokovnjaki, ki bi lahko pomagali pri oblikovanju takega demokratičnega sistema. To je zelo pomembno, gospa visoka predstavnica, in tako bi tudi to lahko postalo bolj učinkovito. Kolarska Bobinska. Prosim. E, visoka pani komisarz koleżanki i koledzy gospod predsedujoči gospa visoka predstavnica spoštovani kolegi slišala sem da je evropska unija plačnica uh, payer not a player ne pa akter Evropska unija mora biti oboje. In sicer zato, ker je Evropska unija edina institucija v tem kvartetu, ki nas navdihuje z zaupanjem. Rusija eh, samo. Eh, Rusiji zaupajo samo nekateri, ZDA samo nekateri. Države članice so zauzele tudi zelo različne pristope k konfliktom v regiji. Sedaj imamo na voljo to službo za zunanje delovanje, kar pomeni, da nam to lahko omogoče oblikovanje ustrezne politike. Komisija je tudi pripravila nov dokument za podporo sredozemskim državam in sicer v okviru partnerstva za dobrobit. In eh, pozivam, da preučimo našo politiko do bližnjega vzhoda in do preostanka Evrope, da oblikujemo ustrezne sklepe zaradi nove politike, ki jo potrebujemo. Tu so razmere na Polskem in še v drugih državah članicah, podpora, ki je že bila ponujena tem državam. To moramo izkoristiti. Gospa Muscardini ima besedo. Za mir. Mir je. Mir je pravzaprav rezultat prizadevanj vseh. Zato si moramo zagotoviti, da bodo vse države v regiji zagotovile, dale vsaj minimalna, minimalne garancije, da bo vse slonelo na vzajemno spoštovanju. In uh, trgovinska politika je dan danes postala neke vrste uh, zunanje politike. Ne gre samo skozi, eh, za nekaj, kar se dela skozi demokracijo, temveč tudi skozi druge rešitve. Evropska unija še naprej naprimer financira projekte, katerih rezultati pa niso v sorazmerju s porabljenimi sredstvi pa tudi niso v podporo demokratičnemu procesu ali mirovnemu procesu. In že ko gre za Izrael, eh, ko moramo reči, da so palestinci upravičeni do svoje eh, države, zato potrebujemo potrebujemo ekonomsko eh, fronto zato, da, bodo, da bomo lahko spremljali in nadzirali porabo sredstev, ki jih zagotavljamo. Tu gre tudi za zelo veliko zemljepisno regijo. Evropa pa je sedaj v situaciji, ko lahko igra odločnejšo vlogo in tudi pomembnejšo vlogo in prispeva k graditvi demokratične družbe, ki jo sicer tem generacijam nismo omogočili. Sedaj gremo na postopek HDI, pritegniti pozornost. Gospod Alahi. Samo vprašanje za gospo Ashton imam. Prisluhnil sem vaši izjavi in imam dve vprašanje. Glede na vašo oceno vpliva dogodkov, sedanjih dogodkov v Severni Afriki na mirovni proces na Bližnem vzhodu, bi vas vprašal, ali menite, da to pomeni nove priložnosti? Prvi zato, ker sedaj obstaja eh, krepkejša globalna platforma za človekove pravice in tudi za eh, za izpostavljanje grobih kršitev človekovih pravic. Drugo vprašanje, ali ne menite, naprimer, da psihologija, ki nastaja eh, iz pretekle prakse Izraela, sedaj manj utemeljena, zato ker je grožnja, ki eh, zaradi tega, ker je trenutno eh, ta grožnja manj eh, manj uh, močna in zato, da, uh, oziroma kako to vpliva na bližnji vzhod. Spotenak želi besedo. Uh, uh, Samo eno minuto bi želel v okviru catch diaja, tako da nisem imel vprašanja. Ali imam sedaj svojo eno minuto? Oprostite, malo sem bil zmeden. Evropska unija je del kvarteta, vendar pa ne opažam kakega velikega napredka v procesu med Izraelci in palestinci. Tu je veliko negotovosti in sem podpredsednik evropskih prijateljev eh, Izraela in ta, te razmere v Egiptu sedaj odvračajo pozornost od mirovnega procesa na eh, Bližnem vzhodu. In eh, upamo lahko samo, da, da muslimanski bratje ne bodo prevladali v eh, Kajru. In eh, evropska pomoč bi morala biti pravzaprav pogojena eh, s tem procesom. In tu so še vedno Tu, je, tu so še vedno velike prepreke k temu miru, naprimer Iran in eh, grožnja z tega, z eh, te strani, eh, tu so potem tudi fanatiki Hezbolaha in drugi problemi. In prehod dveh bojnih ladi na poti v Siriji, to je bilo prvič možno, da je do tega prišlo predsedujoči prekinja eh, govornika. Thank you. Hvala lepa. Nini bude mluvit pan poslanec Paška. Gospod Paška ima predsedajoči, važena pani visoka komisarka Mirov. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Mirovni proces na Bližnem vzhodu prav gotovo sedaj preživlja eh, težke eh, čase, bi lahko rekli spričo vseh dohodkov, tudi ni mogoče pravzaprav napovedati, v kakšni smeri in kaj se bo točno zgodilo s temi režimi eh, v tem območju. In eh, poleg tega poteka gradnja novih naselbin, naselbin na Bližnem vzhodu, zato bi bilo potrebno pozvati vse strani, da sodelujejo v procesu in da se vzdržijo vseh eh, dejanj, ki bi lahko razjezile arabsko eh, prebivalstvo. Krati pa se vključiti in zagotoviti oziroma skušati prispevati k temu, da pridejo na oblast demokratične eh, sile, da tu ni več predsotkov in sovraštva. No, skrižja interesov v regiji ne olajšujejo te situacije, vendar pa je eh, situacija sedaj zrela, da eh, se doseže nek napredek med palestinci in Izraelom. Eh, Čisto na kratko, ker je že gospod Tenak omenil iranska plovila v Sueškem kanalu, zato bi rad vprašal visoko predstavnico, če je bilo ugotovljeno, da po mednarodnem pravu ni bilo nobene druge možnosti, da bi Egipt to zavrnil, če je bilo to storjeno v skladu z mednarodnim pravom ali obstajajo kakšni politični razlogi za to. Gospa Ešter, mislim, da si je pribeležila vse pripombe in vprašanja in bo sedaj skušala na njih odgovoriti. Hvala, gospod predsedujoči, seveda bom to poskusila narediti eh, in vedno prihaja do vseh teh razmišljanj, ko je govor o eh, bližnjevzhodnem procesu. Zlasti, ker gre za prizadevanje, da pride do napredka in uh, skušala sem tudi sama ugotoviti, kaj lahko Evropska unija naredi. Želela bi, uh, že, želela bi da dosežemo, uh, da pridemo do trenutka, ko tega, uh, te, uh, ko tega izraja, da, izraza, oprostite, the payer and not uh, the player, ne bomo nikoli več slišali. Skratka, plačnik, a ne uh, akter. Uh, to je potrebno spremeniti in ne najmanj iz eh, več razlogov. Gospod Salafranka, zastavili ste mi več zelo specifičnih vprašanj. Eh, spet vprašanje veta var, v varnostnem svetu in sicer 40 eh, proti 1, 14 glasov proti enemu. To je bil izid, izid glasovanja. In eh, bila sem takrat na Bližnjem vzhodu s palestinci v eh, tistih dneh, ko je prišlo do glasovanja in države Evropske unije v varnostnem svetu so vse glasovale proti, medtem ko so američani glasovali za resolucijo. To je povsem jasno. Vsi priznamo, da so te naselbine nezakonite in niso v skladu z mednarodnim eh, pravom. In pravzaprav niso v dolgoročnem interesu kogarkoli. Zato bi moralo priti do prenehanja. Tu eh, je šest ali sedem meja. Je vendar pa se morajo strani same glede tega dogovoriti. Moramo pa upoštevati ob upoštevanju realnosti eh, življenja za ljudi, ki tam prebivajo. ZDA eh, so si zelo prizadevali, da pojasnijo svoje stališče in sedaj ne nameravam tega pojasnjevati v njihovem imenu sama. Palestinci, mislim, so razumeli stališče uh, oziroma položaj, v katerem so se znašle ZDA, tako da bo potrebno še zelo veliko narediti glede tega. Šlo je za težavn trenutek. Eh, potem eh, naj bi eh, tu so sklicali volitve za september, vendar je bilo nasprotovanje, kmalo pa Eh, se bomo pogovarjali v tem vprašanju in na njih bo, da se odločajo in vem, da razmišljajo, eh, kako naprej. Potem otekanje eh, informacij z palestinske strani, gospod Erkat, ki je bil glavni pogajalec, pa bo prezel drug položaj kot eh, višji svetovalec gospoda Abasa, Mislim, da je to pripeljalo do dvojnega učinka. Prvič velika zaskrbljenost glede tega, kar se dogaja, kajti ko skušate povezati eh, ali priti do pogajalskega izhodišča, je to pogosto zelo težko. In tu je prav gotovo bila prisotna zaskrbljenost eh, tako glede Zahodnega brega, In uh, interesantno pa je bilo videti tudi nasprotno reakcijo. V izraelskem tisku, tisto, za kar so imeli za palestinsko stališče in ko so se vprašali, zakaj pa pri tem sodelujemo. Tako da je bilo to zanimivo videti, do kakšne vrste razprave prihaja eh, s tem v zvezi. Nikoli nisem naklonjena eh, to vrstnim informacijam oziroma v, v, v takemu otekanju eh, eh informacij. Potem pa eh, glede te razprave, ki se nanaša na pridružitveni eh, sporazum. To, kar se ni zgodilo, je sprememba v obstoječem eh, kontekstu oziroma obstoječem, obstoječem okviru. Vse to je še naprej odvisno od bližnjovzhodnega mirovnega procesa. In tu se je govorilo o stremljenju k okrepljenim odnosom, kaj ti verjamemo v rešitev, ki sloni na dveh državah, verjamemo imamo prihodnost, eh, eh, hkrati, eh, Palestine, hkrati pa želimo videti tudi močan Izrael in močno Palestino. Vendar pa to ne bo mogoče, dokler ne pride do napredka v bližnjovzhodnem mirovnem procesu. Zato je pomembno, da ga skušamo pospešiti, to neprestano poudarjam, tudi palestinski upravi. Tu so namreč na pohodu spremembe in to je zelo zahtevno, kot je rekel gospod eh, Arlaki. Zaradi teh sprememb je potrebno priznati eh, oziroma videti, da Egipt in ne mislim, da naj bi to pripeljalo do vojaškega problema, vendar demokratični Egipt bo prav gotovo eh, se želel ponovno ponovno razmisliti o problemu, ki obstaja na njegovem pragu. Zato bi bilo potrebno poiskati rešitev sedaj. To bi bilo še posebno pomemben del varne in stabilne regije. To neprestano govorim in bom še eh, nadaljevala oziroma vedno znova o tem gov govorila. Gospod Bilder, prav imate, da moramo prejiti na neposredne apoganja, vendar pa to storiti eh, s tem, da zagotovimo verodostojnost eh, obeh. Eh, verodostojnost strani, ki pred tem sodelujejo in eh, da se pristopi k pogajalski mizi tudi s podporo Arabske eh, lige. In eh, kot ste sami omenili, zadevna oseba zapušča ta položaj, da bi prevzela drug položaj. Zavedati se moramo, da je vse to zelo pomembno za ljudi v tej regiji, tudi za Izrael. In zato je potrebno narediti vse, da se povezuje napredek potem tudi z gotovostjo glede tega, da, eh, da lahko tako ljudje, kot tudi vsi drugi partneri in strani pri tem sodelujejo. Glede kvarteta, res je, to je pomembno sredstvo, vendar še ni vse. Tudi tu je potrebno narediti napredek, to se mi zdi pomembno in mislim, da smo tu odigrali pomembno, važno vlogo v preteklih mesecih in da smo zagotovili, da se vzdržuje eh, ta eh, korak. Vendar moramo še hitreje mm, napredovati v tej smeri in eh, ko so prišli prejšnji teden v Bruselj eh, od poslanci, eh, sem se z njimi pogovarjala in eh, jih skušali tudi prepričati, da uporabijo ta vzvod srečan s palestinci in izraelci. Včasih so zelo živčni glede tega, kar se eh, dogaja. In eh, ni, eh, malo mi je mar, kam je potrebno iti, kam se je potrebno podati na Bližnji vzhod ali drugam, da bi preučili vse možnosti, tudi vsa stališča in to je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. Karim Šalom, nisem Nisem uh, hotela reči, da obstaja samo ena možnost. Vse smo preučili, uh, tudi naprimer glede teh meja in mejnih prehodov. In si, pogovarjali smo se tudi z mladimi ljudmi, naprimer, eh, ki so obiskovali poletno šolo lani. In dojela sem, da je ena najpomembnejših stvari za gazo in ta predel, da eh, lahko čimprej. Eh, spodbudijo gospodarski razvoj. In eh, zlasti, kar se mi zdi pomembno, je, da se stvari premikajo. Kar želimo doseči je, da spodbujanjem, eh, omogočanjem izvoza, to je pomembno za mejne prehode, Kajti, če nimate gospodarstva in gospodarskega sistema, potem naprimer uvoz sam po sebi ne more pomagati. In eh, v zvezi s tem eh, eh, primerom pa se nam je zlasti zdelo, da je potrebno na eni strani, na eni strani zagotoviti ustrezno ustrezno eh, infrastrukturo, eh, omogočiti pretok blaga, tretjič pa tudi usposobiti palestince. 5,3 eh, milijone evrov bo to stalo. To je pomembno in sicer zato, ker bi si želela rešitev za gazo, ki bi imela še večji domet. Vendar pa je potrebno narediti vse, da se vsaj ublaži trenutno stanje. In tu, tu, tu je karni, tu so še drugi meni priho, prehodi. In z eh, tega vidika preučujemo, kaj bi lahko naredili. Vendar vse to ne spremeni osnovnega pristopa, da je potrebno odpreti te mejne prehode in omogočiti prosto gibanje ljudi in vse to narediti čimprej. Gospod Campbell, eh, čeprav eh, je, eh, nič nimam proti temu, eh, da nas napadate, vendar pa prosim, poskrbite za to, da boste podajali prave podatke oziroma prava dejstva gradimo demokracijo, potem človekove pravice, stabilnost, razvoj in tako dalje. In vem, da vi in drugi, pri, in drugi člani vaše skupine podpirate, stoodstotno podpirate. Želimo podpirati eh, narod eh, v Tuniziji, eh, v Egiptu in druge. In sicer vse posod tudi druge eh, na svetu. Gre za vsoto 460 milijonov eh, evrov eh, in sicer z, z, To je manj kot 50 odstotkov proračuna britanskega zunanega ministerstva. Ne me obtoževati, da namenjamo milijarde in milijarde evrov za, za gradnjo bleščečih zgradb in tako dalje na vsak način bom naredila vse, kar je v moji moči, da se čim bolj učinkovitijo porabijo ta sredstva. In da to pride do tistih ljudi, ki eh, to potrebujejo in potem spet spremembe na Bližnem vzhodu. Gospod Lači, ste o tem govorili, dejansko to je pomembno, ko bomo enkrat zgradili tudi ustrezno platformo, da potem poiščemo, da ugotovimo, kakšne so zmogljivosti v regiji. Tako z vidika mirovnega procesa, z vidika tega, kar se dogaja v Egiptu in pogosto se pogovarjam z eh, premijejem eh, tam, tako da menim, da je sedaj pravi čas, ko dejansko lahko, eh, lahko dosežemo spremembe. Potem glede odnosov z Izraelom in s palestinci, na tem zelo delam. Pogovarjam se z voditelji veliko ur zasebno ali pa prek drugih zastopnikov. Naj vam povem, Evropska unija uživa spoštovanje spoštovanje v teh beh, obeh eh, deželah in eh, želim, da tako tudi ostane. Res je, da mi pogosto povedo, kaj jim ne ugaja in to je prav. Eh, spoštujejo pa to, kar počnemo. Nimamo zelo pomembne vloge, gramo pa realistično vlogo. Ne morem pa Ne morem pa narediti tega, kar bi lahko naredile druge države, zato nisem niti pristojna. Lahko pa izkoristimo eh, vas. Eh, vse gospodarske in druge vzvode, ki jih imamo na voljo za pospešitev tega procesa. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Uh, no, Vsak način pa je to eh, v skladu s tistim, kar bi lahko naredili še eh, bolje. In eh, tu so tudi dogodki v zadnjih tednih, eh, ki so eh, zelo dobro pokazali, da bi morali biti še sposobnejši učinkovito učinkovito pristopati k temu. Potreben je tudi diferenciran pristop ob upoštevanju, ob upoštevanju vrednot in posebni Eh, posebni odposlanec, trenutno je namestnik eh, generalnega sekretarja, kajti odposlanec eh, kvarteta je zelo pomemben, zelo pomemben je naš politični direktor. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko bo gospod Šmit zaključil svoje delo in zagotovili, da bomo dobili zastopstvo v regiji. Gospod Svoboda mi je zastavil vprašanje v zvezi z eh, iranskimi ladjami. Iranske oblasti so dejale, da so urili svoje enote za boj proti piratstvu. Takrat smo jim dali dovoljenje na tej podlagi. To, vsaj tako sem slišala jaz. Ne vem, zakaj bi Egipt takrat zavrnil njihovo prošnjo. Spoštovani poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše prispevke. Upam, da sem čim bolj izčrpno odgovorila na vaše vprašanja. Najlepša hvala tudi vam, gospa Ashton. Zelo trdo ste delali danes v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, da ste prišli in se odzvali na naše povabilo in ste odgovorili na naše vprašanje. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, razprava je zaključena. Vidimo se zopet jutri v četrtek 10. marca ob 10. Zasedali bomo od, 10, od 9. do 1. in od 3. do 5. Dnevni red lahko vidite na naši spletni strani.